Ich muss Ihnen übrigens noch mitteilen, meine Damen. Moram vas tudi obvestiti, da sem dobil predlog eh, za tolmačenje eh, pisne izjave glede ustnega utemeljevanja pisnih izjav, eh, kar pa je po našem poslovniku nespremljivo. Odbori so predstavili popravke za pet, za pet poroč, določil v skladu s 31. členom veljajo ta besedila, ki jih boste našli na spletni strani plenarnega zasedanja, če do konca zasedanja ne bo prišlo do ugovora. Sedem pravnih aktov sem podpisal skupaj z člani predsedstva, ki so bili.